Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ti pomislite, Švica ali Helvecija, uspešna mirna država z visoko ravnjo demokracije, z najvišjimi standardi življenja po Združenih narodih in z zelo mirnim eh, sožitjem sosedi. Švica je partner in sosed Evropske unije in na bilateralni ravni ponavlja oziroma pošteva še naprej uh, zaveze tega partnerstva, škrati pa tudi ima svoje zakonodaje in to se mi zdi odličen model. Nič nam ne preprečuje, da sodelujemo z uh, eh, sovrenimi državami, ampak Britanija bo naredila veliko več kot Švica, bomo tudi vključeni v NATO za branje Evropske unije, ampak ideja, da smo del skupnega trga izven Evropske unije, to je zagotovo koristen model, ki se ga lahko razširi ne samo na Britanijo, ampak tudi na druge evropske države. Uh, Hvala, gospod Sebastija. Gracias, señor president. He votado en contra de este nuevo acuerdo económico. Hvala, glasoval sem proti temu sporazumu o gospodarskem partnerstvu za Južnoafriško razvojno skupnostjo kajti to je negativno za proizvajalce citrusov v Valenciji. To se podaljšuje do konca novembra, da se lahko uvažajo citrusi iz SADC in mi pa imamo lastno zrajo pomaranč. In to so močni Proizvajalci, ki izvajo nelojalno konkurenco, prihajajo tudi iz Maroka, kjer izvajo socialni dumping, eh, okoljske zahteve se ne upoštevajo in to je spet nadaljni udarec in euroskepticizem se s tem krepi. Ne vem, kako naj to pojasnim svojim voljivcem. Evropska unija ne dela za evropske proizvajalce. Hvala, gospa Klara Aguilera Garcia. Hvala, gospod predsedujoči, glasovala sem proti temu sporazumu, kajti spet enkrat zunanja politika Evropske unije nasprotuje SKP, predvsem nasprotuje interesom pridelovalcev, v tem primeru citrusov. Prihajam iz juž, juga Španije, iz Andaluzije, kjer so citrusi, tako kot v Valenciji, izjemno pomembni. In to se je pozabilo. Poleg tega pa moram tukaj v tem parlamentu obsoditi, da je podaljšanje, da podaljšanje šestih tednov se upada z proizvodno v Španijo. Poleg tega pa naj bi bile odpravljene vse carine. To tako ne gre. Ne moremo imeti še naprej takšno mednarodno politiko um, ki sicer vsebuje neke pozitivne vidike, ampak uh, kmetijska politika in naši proizvajalci pa so na slabšem. Hvala lepa, gospa Makovej. Hvala. V prihodnih desetih letih bodo države AKP liberalizirali 90 odstotkov svoje trgovine z Evropsko unijo. To je možno zaradi sporozuma iz leta 2012, ki pa ni popoln in ni perfekten. Evropska unija mora biti bolj ambiciozna in nadaljevati ta pogajanja zato, da se vključijo tudi storitve in avtorske pravice in intelektualne pravice. To bi bilo koristno za države AKP in bilo bi toliko bolj koristno trenutno, ko smo pred ko je pred nami eh, migracijska kriza. Te države in njihova gospodarstva lahko prispevajo k politični stabilnosti državljanov in to potem vozi do ve, do, vodi do večje stabilnosti. Hvala, gospa Senra Rodriguez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti temu sporazumu, kajti to je zelo uh, um, velika slabost za MSP-je in za proizvajalce v južnih državah, z, tako v Južni Evropi kot v afriških državah. Ta sporazum je namreč proti ljudstvu, gre za v korist velikih zahodnih podjetij in to so tisti, ki imajo dobiček zaradi uvoza in vzvoza, kajti zaradi nafte, ki se uvaža eh, iz afriških držav in pa dragih kamnov, ki se izvažajo, uvažajo iz Namibije in, in druge, tu so le pokriti interesi velikih koncernov. 2013 je Evropska unija uvozila 31 milijard in izvozila le 33 milijard to je pozitivna trgovska bilanca za dve milijardi. To je dobiček za velika podjetja, ki dobijo poceni surovino in imajo nizke eh, proizvodne stroške. Hvala lepa, gospod Džufrida, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti sporazumu med Evropsko unijo in nekaterimi državami južnoafriškega območja, kajti to škodi predvsem našemu kmetijstvu, evropskemu kmetijstvu, predvsem na jugu Evrope. Um, naprimer pomaranče v moji regiji, eh, kjer eh, imamo predvsem kakovostne pomaranče in iz eh, pravim, da ne smemo eh, kmetijskega sektorja vedno izpostavljati nelojalni konkurenci in da uvažamo na tone izdelkov v drugot, kjer nimamo dovolj fitosanitarnih kontrol po nizkih cenah. Torej, takšne trgovinske politike ne potrebujemo in um, ne more samo komisija sprejemati takih sporazumov, če ne upošteva posledic za lokalne trge. Um, kaj ti na lokalne trge je vpliv drugačen kot na vse evropski trg. Um, kaj ti um, predvsem naši kmetje bodo trpeli zaradi napačnih odločitev. Hvala lepa, gospod Begin, za en minut hvala. Eh, tudi jaz in eh, gibanje petih zvest je glasovalo proti. Eh, komisija pravi, da ta sporazum pomaga Afriki, ampak pravzaprav gre za eh, celovit trgovinski sporazum. 86 eh, odstotkov trga bo odprto v Afriki predvsem in 3,5 milijard bodo zgubili zaradi izgube carin. In razen tega bodo, bomo mi uvažali pomaranče iz Južne Afrike v času, ko jih pri nas pobiramo. Torej, civilna družba tudi ni bila vključena v oblikovanje tega sporazuma in ta sporazum lahko vodi do um, tega, da bo to negativno vplivalo predvsem na južnoafriške države. Torej, mislim, da ne, tudi poslanci niso imeli časa prebrati tega besedila. In razen tega, če se ne bodo držali pravil, eh, bomo uvedli kazenske eh, carine, to pa prav gotovo tudi ne pomaga Afriki, čeprav smo to vedno delali tako. Hvala lepa, sledi eh, predlog resolucije o dogodkih na Polskem. Gospoda Henana ni v dvorani. Dajem besedo gospodu Jaru. Hvala lepa. Danes slušali smo slišali zelo veliko o sposobnosti za delo v Evropski uniji in sposobnosti delovanja Evropske unije. Mislim pa, da je pomembno med prijatelji, da si tudi povemo svoje mnenje in mora biti tudi dovoljeno, da se drug drugega opozori na napake. In med prijatelji je treba tudi ustrajati pri upoštevanju pogodb. In uh, nič več in nič manj ne zahtevamo danes za to resolucijo, ki smo jo sprijeli in upam, da, lahko, da se bo upoštevala in to lahko tudi zagotovi uh, in poveča sposobnost Evrope za uh, prihodnost. Hvala, gospod Džambaski. Hvala lepa. Glasoval sem proti tej resoluciji, kajti. Gre za vmešavanje v notranje zadeve suverene države, kot je Poljska. Ton resolucije, ki skuša podočiti Poljse, Poljake, kako naj vladajo svojo državo. To je eden od razlogov za dvome, ki rastejo v Evropi. Ljudje dvomijo v zdravo pamet tistih, ki vodijo Evropsko unijo. Potrebujemo reforme. In te reforme morajo podpirati suverenost, subsidijarnost in države, ki upravljajo same sebe. Drugače bomo priča nečemor, o čemer so razpravljali na svetu. Poljska je suverena država. Hvala. Gospod Korvin Mike, hvala. Glasoval sem proti resoluciji. Sem načeloma proti sedanji vladi, ampak vsak pritisk od zunaj krepi prizadevanje lastne vlade. Ta resolucija pravzaprav pomaga vladajoči stranki in povečuje neko popularnost. Zato sem glasoval proti. Rad bi še nekaj opomnil, če rečemo, da je zdajšnja vlada slaba vlada, potem si moramo predstavljati, kakšen, kako slabe so bile vlade prej, če so se ljudje odločili, da bodo glasovali za to. Hvala, gospod Jurek. Hvala, Evropski parlament se ukvarja z demokracijo na polskem, preverja, kako demokracija deluje na polskem. Kontekst teh del pa je smešen. V Avstriji imamo že več mesecev takšno situacijo, da ni uh, predsedniških volitev, ker je. prišlo do zamude. V Franciji je v parlamentu največja stranka, ki skoraj da nima oziroma ki ima zelo pičlo večino. Tukaj pa predsedniki parlamenta omejuje razprave, ker imajo tiste politične sile podporo, ki so se tukaj omešale. In to je prekoračitev mandata. Najlepša hvala. Sedaj pa sledi poročilo Castaldo. Gospoda Henena ni. Tako da besedo dobi gospa Forenca. Mikrofon, prosim. Hvala. Želim um, povedati, zakaj sem glasovala proti. Ne zato, ker ne bi cenila naporov um, poročevalca gospoda Kastalde, temveč zato, ker menim, da je treba spremeniti eh, politiko Evropske unije do tunizijskega prebivalstva. Pogosto smo vodili politiko svobodne menjave, ki predvsem eh, koristi eh, evropskim in tunizijskim multinacionalkam, ne pa prebivalcem in kmetom, ne v Tunoziji, ne pri nas. Eh, torej bili smo zelo kritični, kar zadeva, kar zadeva povečanje kvot oljčnega olja in tako naprej. Jaz mislim, da naj bi pomoč Evropske unije Tuniziji eh, se nanašala predvsem na dolg, kajti eh, ta država trpi predvsem zaradi visokih dolgov. Mulčmesk. Eh, Gospa Makovej, najlepša hvala. 50 let po, oziroma 5 let po arabski pomladi je Tunizija vzor eh, tega, kaj se dogaja v regiji. V Tuniziji je danes več kot milijon libicev, ki so ušli iz eh, revščine pred vojno in potrebujemo dejanski maršalovo Maršalov načrt za Tunizijo, zato da bomo okrepili demokracijo v državi. Stabilna eh, Tunizija z delujočo demokracijo bi lahko bistveno prispevala k demokratizaciji celotne regije. To poročilo eh, predlaga spostavitev neodvisne oblasti in izboljšanje delovanja upravnih oblasti. Govori o preglednosti, o učinkovitosti. In eh, če bo to zagotovljeno, se bodo na to odzvali tudi vlagatelji. Eh, govorimo o povezavi Eurojusta s Tunizijo. Mislim, da je torej vse, kar je omenjeno v poročilu, izredno pozitivno. Najlepša hvala, gospod Maulu. Pronto? Grazie, Presidente. Beh, io credo che questo sia un provvedimento estremamente. Hvala lepa. Mislim, da je to zelo pomembna določba. Gre za politični sporazum, ne le gospodarski, kajti edina torej država, ki je sodelovala pri arabski spomladi, je uporabila model, ki se lahko uporabi v celi Afriki. In moramo poskrbeti, da bo večina mladih tunizicev imela prihodnost in da ne bodo žrtev radikalizma in terorizma, ki se širi tudi v, tem, v tej državi. Predvsem moramo Tunizijo videti kot partnerko Evropske unije, veliko partnerko na poti demokracije, ki jo je obrala ta država. Hvala. Torej, eh, tudi odnosi med Tunizijo in Italijo bi lahko bili model za.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 ne le, da se je v Tuniziji začela arabska spomlad, ampak to je edina država, ki je uspešno konsolidirala vladavino prava in temeljne pravice državljanov so zagotovljene. Civilna družba je dobro razvita, ampak država se sooča z zelo pomembnimi izzivi, nestabilnost regije, nevarnost terorizma vse to negativno vpliva na turistično panogo, zato mora Evropska unija pomagati Tuniziji na poti stabilnosti, demokracije, dobrega vladanja in gospodarskega razvoja. Treba pa je tudi sodelovati v boju proti terorizmu, kajti to je odziv ne le za Tunizijo, ampak tudi za Evropo. Potrebujemo skupno strategijo za skupne programe za deradikalizacijo. To je najboljša, najboljše preprečevanje terorizma. Hvala, gospod Pospišil. Niga. Le. Gospoda ni, zdaj pa nadaljujemo s poročilom Balaš. Gospoda Henen ni v dvorani, tako da dobi besedo gospa Forenca. Eh, Želim razložiti, zakaj sem glasovala za to poročilo. To je prvi korak v boju Evropske unije proti socialnemu dumpingu. Menim, da, da je to samo prvi korak in da je pred nami še dolga pot pri boju proti dumpingu, kajti to je rezultat eh, divje globalizacije, ki omogoča kapitalu prost pretok in to je povezano s eh, vidno bolj radikalnim procesom deregulacije. In to seveda gluda socialne eh, pravice delavcev. In mislim, da je treba Eh, preprečiti to zmanjševanje pravic delavcev. In to je možno storiti z oblikovanjem evropskih standardov na področju dela, da se eh, izboljšajo da se izboljša delovska zakonodaja oziroma da se spremejo drugi ukrepi, o katerih bomo razpravljali jutri. Najlepša hvala, gospa Lopez Bermejo. Hvala lepa. Poslabšanje delovnih pogojih, socialnih pravic zaradi socialnega dumpinga. To je temeljni problem v Evropski uniji. Erozija, ki stalno poteka že desetletja, torej delavci so vedno bolj revni. Evropa ima instrumente za boj proti tej praksi, ampak direktive, ki se sprejemajo, se ne izvajajo, naprimer v prometu, enostavno se obidejo, tako, ob, ob, tako kot eh, direktiva o napotenih delavcih. Želimo, da veljajo vse pravice za vse delavce, ne glede na to, kje se nahaja. Potrebne so inšpekcije in kazni tudi za odgovorne. Slamnata podjetja je tri, proti slamnatim poletjem se je treba boriti, treba je okrepiti socialni dialog. Uh, zakone je treba izvajati. To pa se ne zgodi. Evropska unija nič ne naredi, kar pomeni, da tudi ne moremo imeti demokratične Evrope. Hvala, gospa Curtin Darling. Hvala, gospod predsednik. Razne vrzeli v teh sporazumih so vodile do izkoriščanja delavcev in nelojalne konkurence. Uh, In eh, to je povzročilo lokalne frustracije in pa sovraštvo do delovcev migrantov, kar je v našem primeru vodilo do Brexita. Marsikdo v mojem volilnem okrožju se je čutil ogroženega zaradi slabe delovne zakonodaje. Treba se je posvetiti tem um, vrzel in predvsem glede napotenih delavcev in delavcev za, eh, v, preko zaposlovalnih agencij. Treba je zagotoviti enako plačilo za enake delavce na istem delovnem mestu in to mora veljati za vse delavce v celi Evropi. Če se ne bomo tega lotili sedaj, bodo posledice za Evropsko unijo dolgoročno katastrofalne in lahko ogrožijo obstoj naše Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Jurek oziroma gospod Korvin Mike. Sveda sem glasoval proti tej resoluciji, kajti imamo nek nov instrument in doslej sploh nimamo te formalne oblike dumpinga. To pa je instrument, ki omejuje svobodo zaposlovanja. ampak eh, kot pravi poročilo, tega sploh ne bi imelo. Gre torej za odnose med delodajalcem in delojemalcem. Gospa Forenca celo pravi, na kaj je treba biti pozoren, na pravice delojemalcev. Ampak imajo tudi pravico prodati svoje delo in gospa Forenca bolje kot delavec ve, kaj je dobro zanj. Gospa Lopes je rekel, da je tako kot pod Hitlerjem več nadzora, več inšpekcij, več eh, kontrole in manj svobode to se poskuša že dolgo časa, že celo pod Stalinom so bila pravila različna in nepoenotena, zato sem glasoval proti. Dziękuję bardzo. E, Unia Europejska, jeżeli ma być Unią państw, powinna chronić wspólny. Hvala lepa. Če želimo imeti Unijo držav, moramo zaščititi skupni enotni trg, ne pa da ga uničujemo. Če tukaj odpravljamo socialni dumping, potem samo izničujemo konkurenco med državami, ki so dolgo lahko se borile nad vladi vzhodnega sveta, zahodnega sveta, zdaj pa tega ne morejo več. Smo del evropske skupnosti, vendar pa nočemo biti del oziroma podvrženi neki gospodarskemu nadzoru. Uh, gre za pravo konkurenčnost in od tega ne želimo odstopiti. Hvala. Gospa Harkin, prosim. Hvala. Jaz sem z veseljem podprla to poročilo o socialnem dampingu in danes je predsednik Juncker v tem parlamentu se zopet izrekel za enako plačilo za isto delo na istem mestu in veseli me, da je to podaril enako plačilo za isto delo za, na istem mestu to je v, v srcu tega. Marsikdo bo to cenil. To je ključnega pomena za Evropsko unijo. Z veseljem sem tudi podprla predlog uvedbe nacionalne minimalne plače v vseh državah članicah. Na Irskem imamo minimalno plačo in podpiram ta predlog, da bi vse države v skladu s svojim nacionalnim tradicijam in praksam uvedli minimalno plačo. Razumem, da so da to ni pristojnosti, da je to pristojnost Evropske unije. Za, kaj ti le? Dostojne plače bodo zagotovile tudi socialno kohezijo, ki je proti otež socialnemu dumpingu. Ta namreč eh, spodkopava urijo na najbolj resen način. Hvala. Šedinca se suspende, ponela Orle. Najlepša hvala. Prislišmo do konca seznama. Zasedanje je prekinjeno do 15. Najlepša hvala.